Okay, we start. No one from the secretary? Prav, začeli bomo. Nikogar ni iz sekretarjata. Herzlich willkommen. Torej, prisrčno pozdravljeni. Kot vidite, imamo danes tukaj tudi cvetje, ker je to prav posebna seja. No, torej, toliko za šalo. Imamo kar precej natrpan dnevni red zato bi rad začel točno najprej, kar se dnevnega reda tiče. Dnevni red imate pred sabo. Rad bi dodal točko 17a, namreč izmenjava mnen o resoluciji COP16. Sebinsko smo to razrešili, vendar pa avtorje smo želeli prositi, da bi organizirali še izmenjavo mnen. Drugič, pripombe predsednika, zelo kratek bom, glede iste teme. Kot veste, smo pred kar nekaj časa na podlagi posvetovanj v odboru Envi se pogovarjali o tem, kakšno bo naše stališče glede resolucije COP16. Dogovorili smo se, da bi naj pripravili resolucijo. Korhola je bila vodilna. Imeli smo kolege iz vseh političnih skupin tudi Marita Ulfskog, Leno Ek, Jožen Tošanovski, Janiki Žado, Marisa Matijas in Niki Cavela. In ta kompromis je bil podpisan strani vseh, pripravljen strani vseh in to smo potem posredovali, kot smo se dogovorili tudi odboru Envi. Izhajam iz tega, da smo to tako tudi že sprejeli in da ni potrebno o tem glasovati. Razpravo o tem bomo še imeli ker želimo to še nekoliko pojasniti. Torej, kot sem dejal, po točko 17a ne bomo pa o tem glasovali. To smo že opravili. Tako, sedaj bi skoraj, da lahko prišli na naslednjo točko dnevnega reda. To je točka 4 na poti k novi energetski strategiji za Evropo. Kot veste, smo pri tej razpravi imeli že kar nekaj krogov razprav. Imeli pa smo manjšo težavo zadnjič, da smo bili pod časovnim pritiskom. In ker smo bili pod časovnim pritiskom, smo kolegici Kolarski Bobinski zagotovili, da se bomo o tem še pogovarjali in zato je to danes na dnevnem redu kot prva točka, tako da bomo imeli dovolj časa na razpolago za temeljito razpravo. Po drugi strani pa vsi veste, da se usporedno že odvijajo pogovori med poročevalci v senci in tudi med koordinatorji o tem, kdaj in kako bomo omogočili predloge sprememb. Kot veste, bomo imeli pri tem poročilu zelo veliko predlogov sprememb, kar je tudi dokaz za to, da ta tema zanima veliko kolegov in želijo podati svoje predloge. Kolegica Golarska Bobinska je, bo imela veliko dela, da bo vse skupaj poskušala tako organizirati, da ne bomo imeli predolgo glasovanje, da bomo morda pripravili in organizirali glasovanje že prej. Seveda to ne bo šlo brez političnega usklajevanja, imeli bomo težave, to bo potrebno uskladiti vendar pa na koncu bomo skušali pripraviti kompromisne predloge sprememb in vem, da to pomeni zelo veliko dela. Kolegica je sedaj tudi že tukaj, tako da ji lahko počasi predam besedo. Dovolj dolgo sem govoril, tako da predam kar besedo kolegici Kolarski Pobinski, da nam pove več o tem poročilu. Imamo vsebinske pripombe in postopkovne pripombe, Glede postopkovnih bom o tem spregovoril še kasneje. Sedaj pa najprej kolegica Kolarska Bobinska, prosim. Um, Hvala lepa za vaše prijazne uvodne besede. Da, kar nekaj zmešnjave je glede tega poročila in vesela sem, da boste dodali nekaj pripomb, kar se časovnega razporeda tiče. Zaskrbljena sem, da bo komisija zahtevala od parlamenta, da bi nujno pripravili poročilo in potem bi komisija lahko pripravila naše mnenje, oprostite, upoštevala naše mnenje pri končni energetski strategiji. Storili bomo vse, kar je v naši moči in zdi se, da bo naše poročilo na plenarnem zasedanju potem, ko ga bo sprejela komisija. Torej bo to navzven izgledalo tako, da ne glede na to, kar povemo o tako pomembnem vprašanju, tega komisija ne bo obravnavala. Upamo, da bomo še eno težavo razrešili, s katero se soočamo. Komisija bo glasovala o našem poročilu 12 ur po razpravi v odboru ITRE. To bo seveda signal javnosti, da Evropski parlament in naš odbor, našega odbora ne jemljajo resno in takšnih razmer si ne želimo. Kar se tiče nekaterih vsebinskih točk kot veste, smo imeli 428 predlogov sprememb na to poročilo. To pomeni 10 predlogov sprememb k vsakemu odstavku. Torej, vsak odstavek je v bistvu že kompromis. Zato vas prosim, da sprejmete to, kar imamo ker pač bomo imeli kompromise in to ne bo točno tisto, česar si želimo, vendar upam, da bodo vse zamisli, ki smo jih želeli, tudi vključene. Kompromisi morajo biti tudi berljivi. Gre za zakonodajo, ki je za državljane, ne za nas. Zato sem morala nekatere zadeve skrajšati. Prvi krok sporočevalci v senci smo že imeli in pogovori so bili zelo plodni in obetajoči za končno poročilo. Še teden imamo za pripravo vseh kompromisnih predlogov sprememb. To je zelo tesen časovni rok. v tem trenutku. Pa imamo malo točk stvari, kjer še nismo dosegli soglasja. Tudi pri teh bomo skušali pripraviti kompromise, če pa nam ne bo uspelo, bomo morali glasovati. Ena od zadev, ki je nekoliko sporna, je vprašanje jedrske energije. v ELS obstajajo različna stališča, pa tudi v drugih političnih skupinah. In moramo doseči kompromis. Kot sem dejala, je to zelo pomembno vprašanje za energetsko mešanico za vsako državo in skušali bomo pripraviti kompromis in upajmo, da nam bo to uspelo. Drugič. Druga zadeva, ki je nekoliko problematična, so zavezujoči cilji o energetski učinkovitosti. Kot veste, je to zelo težavno vprašanje za nekatere poslance v našem odboru, za nekatere države. O tem tečejo pogovori. Moj predlog pa je sledeč. Vsi predlogi sprememb, ki se dotikajo te teme in ki zahtevajo od mene, da naj to vključimo, to poročilo, predlagam, da to premaknemo poročilo gospoda Pencna, o katerem se bomo vse pogovarjamo pravzaprav istočasno kot o tem poročilu. In to poročilo govori o energetski učinkovitosti. Torej, ne odprimo te razprave v mojem poročilu osredotočimo se na zavezojoče cilje. V poročilo Bencen. Glavni razlog, zakaj vas to prosim, je to, da mislim, da ko govorimo o energetski politiki za naslednjih deset let v Evropi, da se moramo osredotočiti na najpomembnejše usmeritve politične cilje in ne govoriti o zelo pomembni, a bolj specifični zadevi. Še ena zadeva, ki bi jo rada omenila, ki je nekoliko sporna za nekatere, ki jo nekateri težko sprejmejo, je financiranje. Ener energetska politika je področje, ki ima na razpolago premalo sredstev. Po drugi strani pa potrebujemo znatna sredstva. Tako da sedaj seveda vsi govorijo o tem, da moramo nameniti sredstva za to in ono, podprimo ta projekt in tako dalje, tako da bomo morali razmišljati bolj trajnostno, bi rekla, o teh finančnih vprašanjih. In ne nazadnje, vprašanje, ki je pomembno za predsednika Buska. Gre za notranji energetski trg in za skupnostno metodo tudi na energetskem področju. To moramo podpreti. To so skupine, ki bodo organizirane tako, da bodo skupaj kupovali energijo. Razumem, da se s tem ne strinjajo vsi, tako da želim slišati več o tem tudi od vas. O tem govorim tudi zato, ker je gospod Svoboda to predlagal. Sicer pa smo poskušali vključiti kar se da veliko predlogov sprememb v kompromis. Imamo pa potem tudi predloge sprememb, ki so specifični in poskušali smo združiti taka specifična vprašanja in vaše predloge sprememb boste našli v takšnih okvirnih odstavkih, če smem temu tako reči. Morda, če si pogledamo predloge sprememb, bo morda kdo pomislil, oziroma če lahko podrobno gledamo, kateri predlogi sprememb imajo določeno dodano vredno za poročilo, katere pa bi lahko umaknili. Torej, potrebno je opraviti še nekaj dela in upam, da bomo dosegli dober kompromis, tako se saj zdi. Želim pa se zahvaliti eh, našim svetovalcem in osebju, ki resnično delajo pod časovnim pritiskom. Upravičujem pa se tudi poročevalcem v senci, ker eh, tako pritiskam na njih. Hvala lepa. Kollegin darf mich ganz herzlich bedanken. Hvala lepa za informacije, za predstavitev in za to, da ste upravili dobro delo v težkih okoliščinah. Najprej kolega Rode kot prvi poročevalec o senci. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil gospe Bobinski za zelo dober način priprave tega poročila. To je bilo zelo težavno, zato je tudi toliko prilogov sprememb, da pa mislim, da ste opravili zelo dobro delo do sedaj. Ko beremo priloge sprememb, pa vseeno menimo, da imamo veliko možnosti, da bomo dosegli kompromisne priloge sprememb. Mi se še vedno osredotočamo na financiranje, raziskave, razvoj in na obnovljive vire energije. Kot del teh vprašanj pa bom skušal zagotoviti tudi to, da bomo skušali izpostaviti tudi gospodarske možnosti, priložnosti pri prehodu na zeleno obnovljivo energijo. Ne skrbimo toliko sebina poročila, nekoliko pa me skrbijo spremembe časovnega razporeda, ki jih je napovedala komisija, če sem prav razumel in to je omenila tudi že pripravljavka mnenja. Zato, gospod predsednik, bom sedaj to povedal o nemščini. Zdi se mi popolnoma nesprejemljivo, da komisija sedaj spreminja ta časovni razpored. Kajti, če je res tako, da bo komisija pripravila energetsko strategijo 27. septembra in to takrat objavila. Oprostite, oktobra. Potem mislim, da je dobro, da bi predsednik napisal dopis komisiji in jasno povedal, da to za nas, naš odbor, ni spremljivo. Morda pa lahko to pojasni že kar gospod predsednik. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Poskušal bom odgovoriti. Najprej, potem, ko smo že v Strasburu imeli razpravo o tem, sem govoril s komisarjem in komisar Oettinger mi je takrat obljubil, da se bo to zgodilo šele 3. novembra. To je prvo dejstvo. Tako da se je položaj nekoliko izboljšal. Potem pa smo včeraj predvčerajšnjim imeli to sporočilo, o katerem ste govorili, da je to na dnevnem redu za 27. oktober. Počutil sem se tako kot vi, to se mi ni zdelo dobro, kajti če kdo kaj obljubi, se je tega potrebno držati. Tako da sem takoj poslal dopis in povprašal o tem in dejali so mi, in sicer včeraj, iz kabineta Oettingerja, da je to na dnevnem redu za 27. oktober, da tako mora biti formalno, kajti 3. novembra ima komisija 3. november je zeleni teden pri komisiji in da pa bo to objavljeno kasneje. Torej, verjetno celo 9. novembra. Tako vsaj mislim. In mislim, da so razmere takšne. Če se bo to spremenilo, bomo morali seveda spremeniti tudi naše postopke in tudi to, kako bomo sodelovali s komisijo. Nekoliko smo pod časovnim pritiskom. In sedaj smo torej našli to rešitev za začetek novembra in pričakujem, da se bodo tega držali. Toliko. Če se bo to še enkrat spremenilo, pa bomo morali premisliti, kako, bomo, kako se bomo odzvali in bomo potem morali seveda spremeniti tudi naš postopek glasovanja. Sedaj pa naslednji, naslednja poročevalka o senci, gospod Zaveli. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pred vsem želim reči to, kar je že povedal predhodnik, da smo predlagali novo uvodno izjavo. Ampak še prej pa želim čestitati poročevalki, gospe Bobinski, opravila je odlično delo, saj gre za zelo pomemben dosje, dosje strateškega pomena za Evropsko unijo in za državljane. Torej, gospe Bobinski, še enkrat vse čestitke. Sedaj pa, kar zadeva same naše predloge. E, predlagali smo novo uvodno izjavo, ki komisijo po opominja na to, da je že izrazila namen, da bo izvedla študijo za akcijski načrt 2021-2027. To bomo predlagali v okviru uvodne izjave. Potem četrti odstavek iz logičnega razloga smo dodali srednjeročno. Se pravi, da imamo kratkoročne akcijske načrte in da bomo logični, mislim, da moramo govoriti tudi o srednjeročnih eh, akcijskih načrtih odstavek 28 proti koncu besedila. V besedilu piše. da govorimo o regionalnih eh, skupinah za energijo. Sam bi želela biti realistična, gospod predsedojoči. Mislim, da gre v tem primeru uh, za nekaj, kar moramo gledati dolgoročno, ne pa srednjeročno. In eh, moramo biti realistični v svojih poročilih, če želimo, da smo kredibilni in če želimo ustvariti pravi trg za eh, obnovljive vire energije, moramo biti realistični in zato govoriti o dolgoročnih Eh, perspektivah, ne pa o srednjeročkih. Torej, govorim o odstavku 28. Zadnja pripomba, ki jo predlagam, eh, se nanaša na odstavek 32. Tu govorimo o energetski skupnosti in o e, razširitvi le te. Mislim, da bi tu morali razmisliti tudi o bližnjem vzhodu. In naj vas spomnim, gospod predsedojoči, naj vas spomnim, dragi kolegi, da je prejšnji teden v Strasburgu komisar gospod Oettinger zelo jasno povedal, da bo povdarek na tistih državah, ki proizvajajo energijo in je omenil Bližnji vzhod in Katar. In sedaj imamo tu odstavek 32, kjer predlagam, da dodamo naslednji stavek. K nadalje razširiti članstva v energetski skupnosti na več sosednjih držav in eh, na nekaj sosedskih držav proizvajalke energije. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji kolega. najprej kolega Grk, potem pa naslednji. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da se v dveh vidikih pridružim predhodnikom, najprej kar se stališča komisije tiče. To se mi zdi nespremljivo. Če bo ostalo pri tem, bo to postala nekakšna strokovna konferenca in potem ne vem točno, kakšna bo vloga Evropskega parlamenta in predsednik komisije mora to upoštevati, če govorimo o takšnem strateškem vprašanju. Drugi vidik, kjer se strinjam s predhodniki, je ta, da je poročevalka imela zelo težavne razmere glede na obseg tega doseja in glede na obseg predlogov sprememb razumem tudi to primerjavo, ki jo je podala poročevalka, da bi se najbolj, da bi bila najbolj vesela, če bi nekatere predloge sprememb omaknili, da bi tako najbolj pomagali. Tega vseeno ne bom storil, da pa se bom zauzel za te predloge sprememb, ki sem jih podal sam. Kar predvsej zadev bi rad omenil. Najprej kar se ustvarjanja delovnih mest tiče. Poročilo upravičeno govori o tem, da bi morali v naslednji finančni perspektivi imeti več sredstev za investicijo na energetskem področju. S tem se strinjam. Vendar pa mislim, da bi več sredstev morali nameniti predvsem za investicije, ki ustvarjajo delovna mesta. Načrt za oživitev gospodarstva ni izpolnil vsega. Sedaj lahko to popravimo. In ko govorimo o oživitvi gospodarstva in investicijah na energetsko področje, potem moramo seveda nujno omeniti tudi vidik ustvarjanja delovnih mest. Naslednje vprašanje je investicije. Pozitivno je, da je v poročilu že omenjeno področje investicij, naprimer projekt Nabuko, to lahko pozdravimo, s tem se strinjamo. Mislim pa tudi, da bi morali še vedno se držati ciljev, ki smo jih že imeli. Ti niso izgubili na pomenu. Ne smemo jih izpustiti, kajti to bi bilo napačno sporočilo. In mislim, da moramo točno imenovati te cilje. Gre za LNG, povezovalce med različnimi regijami, sever-jug, potem tudi priobalno omrežje v Severnem morju in tako dalje. Seveda, poročilo ne sme biti predolgo, vendar pa mislim, da bi te točke vseeno morale biti vključene v to poročilo. Tretja točka uspodbuden na trgu. Pomembno je razširiti vire in sredstva. Skupnostna sredstva pa gotovo ne bodo dovolj. Potrebno bo zagotoviti dovolj sredstev in ne smemo pozabiti tudi tržnih spodbud v tem oziru. Za cilj bi si morali zadati tudi to, da bodo države članice vzpodbude na energetskem trgu usklajevale, naj si bo z davčnimi olajšavami ali kakorkoli drugače. Vse to bi lahko pripomoglo k bolj učinkovitemu notranjemu trgu na energetskem področju. In še tretja zadeva, to so obnovljivi viri energije oziroma vprašanje odobritve obnovljivih virov energije. Gotovo ni cilj tega poročila se izčrpno lotevati te teme obnovljivih virov energije. To je tudi meni jasno. Vendar pa mislim, da bi v poglavju o energetski učinkovitosti lahko bolj izpostavili obnovljive vire energije, ker ti lahko pripomorejo k energetski učinkovitosti. Pa tudi k temu, da ne bi bila EU več tako odvisna od uvoza, naprimer uvoza plina pomislimo na vzhodno področje. Tako bi morda lahko imeli boljše usklajevanje, kar se tiče obnovljivih virov energije in prav tako bi si morali izmenjevati najboljše prakse do leta 2020. To pravim v imenu države članice, kjer je potrebnih približno 40-50 odobritev zato da se lahko začne projekt na področju obnovljivih virov energije. To so torej vprašanja, glede katerih sem podal predloga sprememb in upam, da bodo našli pot v to poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospod Šimanski, poročvalec v Senci. Hvala lepa tudi sam bi se rad pridružil svojim predhodnikom in sicer tistim, ki so bili nezadovoljni, kajti verjetno je, da naše poročilo ne bo imelo vpliva na delo komisije. Z našim delom smo začeli zelo zgodaj. Sedaj pa verjetno s tem poročilom ne bomo nič dosegli. Zelo veliko je predlogov sprememb. Veliko poslancev bi želelo vplivati na strategijo Evropske komisije. Prosim torej našega predsednika, da se držimo vseh rokov, zato da bomo tudi mi kot parlament upoštevani. To poročilo je dober začetek. Naša politična skupina je pripravila veliko predlogov sprememb. Mislim, da lahko računamo tudi na veliko kompromisnih predlogov sprememb. Gre pa za to, da se moramo držati tudi določenih zavez, kar se potrošnikov tiče. In da moramo v prihodnje zagotoviti, da bomo trovali še bolj dobro državljana, potrošnika in da bomo storili več za konkurenčnost. To pomeni, da se je potrebno boriti za potrošnika, za kupca, to je zelo pomembno za nas, prav tako pa je potrebno omeniti potencijal jedrske energije. Ne gre samo za nizek, nizko raven emisij pri jedrski energiji. Na ta področja se bomo osredotočali in upamo, da bomo pravočasno končali naše delo, da bo komisija upoštevala tudi naše mnenje. Hvala lepa. Karinc. Uh, thank you very much, uh, Chair. I would also uh, like to start. Hvala lepa. Tudi sam bi najprej čestital kolegici Kolarski Bobinski za dobro upravljeno delo. Zdi se, da je veliko predlogov sprememb, vendar pa nekatera poročila imajo še več predlogov sprememb. Tako da upam, da bo avtorica pripravila jasno izbiro. Naj izpostavim en vidik tega poročila, ki se mi zdi zelo dobro. To je pomen dokončanja interkonektorjev, da bomo resnično imeli mrežo tako na, na področju električne energije kot plina. To seveda pomeni, da bomo skušali končati z izolacijo tistih držav, ki so trenutno izolirane. Še bolj pomembno pa je, da ko pomislimo na trenutno krizo, da je tisto, kar najbolj potrebujemo, zakonodaja, ki bo izboljšala gospodarske razmere v naših državah članicah. Seveda, na vseh področjih moramo spodbujati konkurenčnost. Boljša konkurenčnost na vseh področjih pomeni zniževanje cen za potrošnike. In energetsko področje je tudi del tega. Tako da si seveda moramo prizadevati za skupni energetski trg v Evropi. Predpogoj za tak trg pa so združena omrežja. Tako da bi potem naš cilj bil, da bi imeli kar najboljše storitve po najbolj ugodnih cenah za potrošnike. In to poročilo se pri veliko točkah tega dotika. Želim pa izpostaviti, zakaj je pomembno, da to izpostavimo in izpostavimo tudi potrebo po omrežjih, tako da bomo imeli predpogoj za odprt energetski trg v Evropi. Hvala, naslednji je kolega Gerek. E, Najlepša hvala. Gospod predsednik, ta predlog, osnutek poročila, ki nam ga je pripravila gospa Bobinska, je poročilo na lastno pobudo, obravnava pa izjemno zahtevno tematiko. Videti je, da smo skoraj da že celotno domačo nalogo upravili pri delu na tem osnutku oziroma predlogu. Vendar To, kar hočemo narediti, je izboljšati tisto, o čem smo se v preteklosti v Evropskem parlamentu že dogovorili. Življenje teče zelo daleč od teorije. In v zadnjem energetsko-podnebnem svežnju komisije smo ugotovili, da bo, bo Poljska še naprej, oprostite, eh, da bo premog še naprej leta in leta igral izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju eh, energije Evropi. Ne bomo uporabljali samo CSE tehnologij, temveč moramo tudi preiti na eh, pretvarjanje, konverzijo energije. To se mi zdi, da je tisti del, ki je nekoliko um, neustrezno poudarjen. Če si ogledamo sedaj, kakšna je bruto učinkovitost, potem lahko govorimo o 80 odstotkih. Če, na primer, nekdo lahko postavi, ne vem, na mačarskem neko, nek nov obrat za uporabo CSE energije, To pomeni, da kaj bomo predvideli? Nove jedrske elektrarne ali termoelektrarne na premog ali kaj? To poročilo naj bi bilo neke vrste napotilo komisiji. To ni neka zakonodajna resolucija, po mojem mnenju. Zato lahko marsikaj tukaj še popravimo, izboljšamo. Naj vse spomnim, da je ta svežen nastal pod velikim vplivom eh, zelenih. Zeleni v Evropskem parlamentu so menili, da je COP15 zelo pomemben sporazum in da mora Evropa pokazati svetu, kako zmanjšati emisije in sedaj smo se znašli v krizi. Energetska kriza je eh, pred našimi vrati na polskem. Na polskem predvsem proizvajam energijo na podlagi uporabe premoga. Zato bom uh, ustrajal na svojih uh, predlogih sprememb. Hvala, sedaj pa gospod Svoboda. Hvala, gospod predsednik. Kolegici Kolarski Bobinski bi se tudi želel zahvaliti za delo. Samo nekaj pripomb. Težko je Eh, takšno splošno strategijo zastaviti, če imamo predloge sprememb, ki hočejo nekaj čisto posebnega. In mislim, da ko gre za posebna področja, ko gre za posebne eh, na, ne, tematike, mislim, da je te treba postaviti eh, na eno stran. Ko gre za jedrsko energijo, mislim, da smo, saj upam, vsi enotnega mnenja, da hočemo nizkooglično uh, gospodarstvo in na to je treba povdariti. V Avstriji imamo veliko več eh, hidroelektrarn eh, uh, kot morda nekatere druge države in to je tisto, kar bi povdarjali in to je tudi morda neka pot za zmanjšanje CO2 in zmanjšanje uporabe premoga. Gospod eh, Gjurkes je, Gjurk je omenjal tudi finančne plati. Gre za uh, ogromne infrastrukturne projekte, ki jih moramo postaviti na noge. Po drugi strani pa moramo govoriti tudi o proračunskih sredstvih, o naslednji finančni perspektivi. Tukaj se moramo vendarle dogovoriti, da bo iz evropskega proračuna prišlo precej sredstev v ta namen. No, če se bomo tako odgovorili, dogovorili, seveda. Moramo pa se dogovoriti, da bomo ne vem, nekje drugje poiskali ta sredstva. Recimo nizozemski predlog je, da se na, za polovico zmanjšajo sredstva namenjena temu. Če se bo to zgodilo, potem lahko kar se skupaj pozabimo. Na zadnje bi rekel še tole. Poročevalka je omenila vprašanje Evropske energetske skupnosti. Sedaj imamo Lizbonsko pogodbo, Sam vedno znova opažam, da so strokovnjaki in politiki na nacionalni ravni tisti, ki eh, pravijo, da je treba dvigniti letvico, ko gre za učinkovito rabo energijo. Pa naj gre za mreže, omrežja, naj gre za različno vlogo alternativnih ali trajnostnih verov energije. Vsekakor moramo to na ravni Evropske unije razrešiti. Kot ste rekli, tudi če hočemo imeti večjo moč pri pogajanjih z drugimi v svetu, naj, to, naj so to države na Kaukazu, Kitajska ali ne vem, Rusija, če to vse hočemo, potem se moramo okrepiti v Evropi, kar zadeva energetsko politiko. Seveda ne bomo opustili teh razlik med posameznimi državami, članicami, ampak nekaj več moramo narediti skupnega, kar zadeva evropsko energetsko politiko. Nekaj, kar bo več kot dosedaj ta politika. Z Marijo Montijem sem se pogovarjal o tem, eh, on se zauzema za dokončanje notranjega trga, ampak če mislimo o Rusiji in če mislimo na nekoga drugega, moramo v Evropi resnično ustvariti neko strategijo za na, naš notranji trg. To je v tretjem svežnju že bilo v precejšnji meri narejeno. Tako, in to mora biti povezano z Evropsko energetsko skupnostjo. To pa je povezano tudi s plinom, varnostjo oskrbe s plinom in drugih, drugimi energenti. Slišal sem komisarja Oettingerja, ki pravi, da si je treba prizadevati za pragmatične stvari. Morda ima prav, ampak ravno s tem poročilom lahko Evropski parlament postavi določene kretnice. Treba je povedati, da smo sicer nekaj dosegli, ampak ne dovolj. Mislim, da pri tem ne smemo Lizbonske pogodbe začeti kakorkoli popravljati, spremenjati, tako ali tako smo komaj prišli do nje. Ampak vsekakor v okviru pogodbe je treba okrepiti energetsko politiko v EU, to se mi zdi prav. In eh, tudi predsednik Buzek je dal podporo temu, to da dodatno težo našemu mnenju. In Tudi s tem našim poročilom bomo to naredili. Na ta način bomo poslali v svet sporočilo, signal, ki ga ne moremo z različnimi manjšimi, krajšimi poročili. Tisti, ki delajo na področju energetike v Evropi, želijo ne manj Evrope, temveč več Evrope, zato ker so opazili, da eh, če ne bomo stvari bolj koordinirali med seboj, bomo eh, hitro naleteli na meje. Sedaj pa gospod Mesaroš. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podariti moram, da je to poročilo izjemno pomembno. Skupaj s tremi kolegi iz odbora ITRES smo vložili pet eh, predlogov sprememb in upam, da bodo te spremembe vključene v poročilo. In zelo cenim vse napore, ki jih poročevalka vlaga v to poročilo, da bi bilo sprejeto. EU potrebuje novo energetsko strategijo za prihajajoče desetletje, vse podarkom na varnosti energetske oskrbe, energetske učinkovitosti in skupnem energetskem trgu v Evropski uniji. Ko govorimo o energetski politiki, moramo vedeti, da delujemo ne samo tako, Eh, ne samo za, za sedanjost, ampak tudi za prihodnost. In zato so raziskave na področju novih neogličnih eh, tehnologij izjemno pomembno. Eh, in naj vam omenim novi projekt ITE. ITE. Vse tehnologije je treba pokriti vključno. Eh, in podpreti vključno z raziskavami na področju jedrske energije. In še načelo solidarnosti jo je bistvenega pomena in zato mora biti vključeno v poročilo. Ne gre samo za interes posameznih držav članic, ampak to je v interesu vseh držav članic. Projekt Nabuko mora ostati. Kajti, Eh, na ta način bomo postali manj odvisni od uvoza plina iz Rusije. Prisrčna hvala, sedaj pa kolega Balšitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat e, noriu padėkoti. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti poročevalki gospej Bobinski za dobro poročilo, ki vse je usmerjeno v prihodnost. Dejstvo, da imamo več kot 480 predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom, kaže, da je to zelo pomembno poročilo in da ne bo enostavno najti kompromisnih rešitev. Strinjam se, strinjam se z gospodom Svobodo. Vzel mi je besede iz ust, ko je rekel, da je, ko govorimo o energiji, potrebno imeti več Evrope. Zadnji trenutek je že za to. Nekateri se že leta in leta prepirajo o tem, več Evrope, manj Evrope, ampak sedaj moramo od besed priti na dejanja. Na zadnjem eh, zasedanju odbora ni bilo dovolj časa, zato že takrat sem hotel nekaj reči v zvezi s tem, ampak naj sedaj nekaj omenim v zvezi s pogodbo med Polsko in Rusijo, kar zadeva nadaljno eksploatacijo premoga do leta 2044. Tarife in eh, pogoji so v tej pogodbi določeni za 35 let in sprašujem se, ali je to smotrno, ali je to v skladu z našo strategijo in ali bo sploh možno, glede na to, zagotoviti varnost dobave energije. Zlasti, ko gre za konkurenčne cene energentov. Treba je povdariti, da se tudi ZDA držijo ob strani pri takšnih pogodbah in dogovorih, kajti to je nekaj zastarelega. Danes bi povdaril, da ko gre za pogajanja z dobavitelji, tujimi eh, obavitelji, dobavitelji izven EU, mora Evropa postati bolj enotna. Energetske otoke v Evropi bi bilo treba eh, zato bolj povezati. Zaradi tega mislim, da bi eh, predlog spremembe številka 4 moral ostati. Tukaj, moramo, tukaj mora parlament sprejeti svoje stališče in se dogovoriti o najbolj pomembnih Eh, aspektih. Skupina, ki se zauzema za razširitev eh, možnosti dobave plina z mm, drugimi dobavitelji, ne samo obstoječimi, se mi zdi, da mora tukaj marsikaj narediti. Stvari pa je treba še v veliki meri pojasniti. Hvala. Hvala. Če se strinjate, še osem vas je na seznamu govornikov, bom sedaj zaključil ta seznam. Nihče ni proti. Potem je gospod Vidal Kvadras naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Za začetek želim čestitati gospe Kodarski Bobinski, kajti poročilo, ki ga je pripravila, dobro, uravnoteženo, celovito in pametno. To je zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Uspešno delali še naprej, da bi eh, to poročilo bilo eh, tudi uspeh za naš odbor, ne bi smeli vlagati preveč predlog sprememb, predvsem ne takšnih, ki bi eh, izpadle nekoliko turistično oziroma zaradi katerih bi mi izgledali kot ene sorte turisti. Eh, vsi predlogi sprememb morajo biti dobri in ne smejo drakonsko spreminjati odličnega poročila gospe Kolarske Bobiske. Sicer bomo škodili temu poročilo. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih, gospod predsedujoči, in ugotavljam, da eh, so nekatere od teh eh, predlogov sprememb nekoliko problematične. Kajti, nek kateri avtori so pre, eh, gledali na problematiko z uh, eh, nacionalnega sediča, uh, eh, stališča, drugi predlogi sprememb so pa uh, utopični. In spet tretji predlogi sprememb niso v skladu z splošno tematiko tega poročila. Večina članov našega odbora. je pokazala, da smo eh, odgovorni in realistični člani Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo sodelovati z avtorico eh, poročila, da bomo prišli do nekih razumnih kompromisov, kompromisov, ki bodo sprejemljivi za vse, kajti vsak mora malo popustiti, zato da malo dobi. Moramo biti konstruktivno. Utopični predlogi sprememb pa nacionalne vizije, to mislim, da ne bo šlo. Sicer je pa to poročilo zelo relevantno, kajte to poročilo nakazuje glavne strateške usmeritve za našo skupno energetsko politiko. Če bomo eh, delali tako, kot sem skromno predlagal, mislim, da bomo prišli do dobrega rezultata. Hvala. Kolega Weber. Kolega Weber je naslednji. Félicité Madame Bobinska <clears throat> pour son travail. Tudi sam želim čestitati gospe Bobinski za njeno delo in ji želim tudi veliko poguma, ko se bo seočala s to poplavo predlogov sprememb. Torej, ta ideja Evropske energetske skupnosti je prisotna že nekaj let in napreduje kljub eh, težavam. In to poročilo je za ta napredek dodaten dokaz ampak nova evropska energetska strategija mora vsebovati tudi socialno dimenzijo. Danes je, da, je več kot 50 milijonov evropejcev, ki nimajo dostopa do osnovnih dobrin, zato ker ne morejo plačati računov za e, energijo in to pomeni, da se v vseh naših državah pojavlja energetski razkorak.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 Imamo direktivo o e, plinu in elektriki iz leta 2003 in iz leta 2009 in ti dve direktivi sta imeli zavezojočo klauzulo o socialnih tarifah za najrevnejše sloje prebivalstva. Ampak samo 10 od 27 držav članic poštuje ti direktivi in glede na to situacijo lahko naredimo tako, kot so to naredili ministri za energijo e, v. Eh, septembro. Torej, lahko eh, bi potem zahtevali, da eh, vsaka država najde svojo lastno rešitev. Ampak jaz mislim, da mora EU na tej ravni posredovati in da je tu treba narediti vse, da zmanjšamo revščino. In to je ta socialna dimenzija energetske politike. Pridružujem se pa eh, tudi kolegom, ki so že rekli, da moramo narediti korak eh, eh, skupni evropski politiki, vendar pa še enkrat podarjam, socialna dimenzija mora biti upoštevana. Kolega Hökmark. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Dve misli o tem postopku. Eh, razpravljali smo o sporočilo komisije. Mm -hmm. In moram reči, da je to malo nerodno. Mislim, da bi se nam morali smiliti, kajti eh, pač ne bodo vedeli, kakšno je stališče parlamenta v zvezi s tem. Eh, kajti konec koncev bodo odločitve sprejeli te tukaj, zakonodajne odločitve. kot to piše v poročilo poročevalke. Seveda ji čestitam za izjemno dobro poročilo. Mreže in povezave in omrežja, to so predpogoji za skupno energetsko strategijo. Nobene naloge ne, mo ne moremo razviti, če ne bomo imeli bolje delujočih evropskih omrežij. Vse mora biti boljše omrežja in medsebojne povezave med letemi. To mora biti še bolj podarjeno. Potem je pa še en predpogoj. Oporaba zunanjega vidika v energetski strategiji in novi eh, viri energije morajo biti tudi omenjeni. In zato je pomemben eh, projekt na Boko in zato ga moramo tudi omenjati in povdarjati. Ravno tako moramo povdariti enega najpomembnejših virov energije, to je pa jedrska energija. <laughs> in to bo eh, res pravi način zagotavljala energetske neodvisnosti. Tako bomo imeli čim bolj podnebno prijazno energijo. Ampak res ne moremo imeti takšne strategije, ne da bi podarili potrebo po jedrski energiji. Klod Turmes. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem, da sem prišel malo pozno. zahvaljujem se tudi gospe Kolarski. Ta naloga je bila res zahtevna, toliko predlogov sprememb, ampak še nekaj kompromisnih predlogov smo dobili sinoči in sedaj imamo vsaj dobro podlago za nadaljne delo. Naj se vrnem k vprašanju komisije. Meni se zdi to provokacija. Če ni nobene potrebe, da bi komisija glasovala že konec oktobra. Če bi bilo to konec novembra ali, ali sredi novembra, bi še vedno lahko stvar predložili svetu. Morda naj vam povem, to sem na začetku že povedal. V začetku novembra je rok sedaj, ki ga je določila komisija. Ja, ampak jaz upam, da bomo vski, vsi imeli skupno stališče. In komisija naj bo fleksibilna tukaj in to moramo jasno povedati. Kar zadeva samo vsebino, nekateri zagovarjajo novo strategijo. En od, en od ključnih vprašanj v ki ga moramo povdariti v tem poročilu, je izvajanje že obstoječe zakonodaje. V letih 2008 in v letih 2009 smo sprejeli nov energetski svežen, eh, potem smo sprejeli nov zakonodajni okvir na področju eh, klime, eh, novih zgradb in tako naprej. Torej, zakonodaje imamo veliko. In če bomo vse uporabljali tako, kot je treba, bomo zmanjšali popraševanje po energiji do leta 2020, istočasno pa bomo imeli več virov energije. Kar pomeni, če želimo bolj varno skrbo z energijo, moramo izvajati tisto, kar že imamo na evropski ravni. Ampak težava je v tem, da ne moremo posameznih držav pripraviti do tega, da bi to res spoštovali. Torej učinkovitost, obnovljivi vir energije, interni trg, to uh, so glavni zidaki, ki uh, so tudi podlaga za zagotavljanje energetske varnosti. Poleg izvajanja obstoječe zakonodaje je tu še nekaj drugih vprašanj in sicer infrastruktura. Če je to manjkajoči člen, moramo uh, delati na tem. Potem je tu vprašanje Eh, plina, če ne bomo dobili nobenega dokumenta. Torej, kaj eh, bomo dobili od plina iz Škriljevca, eh, kaj se dogaja v ZDA v zvezi s tem in univerza iz Cambridgea bo predstavila čez tri tedne študijo o plinov iz škriljevca uh, eh, v Evropi. In to je pomembno z vidika, z vidika varne oskrbe. Skupno delo, enotno nastopanje na ozven in potem potrošniki. Mislim, da lahko bolj podarimo varovanje potrošnikov v besedilo, tudi socialisti zahtevajo to. Bi pa želel, da še naprej. Eh, vztrajamo na konkurenčnem notranjem trgu. To manjka. Nekoliko sem presenečen. Imamo predlog spremembe 95 od gospoda Roja Lange in Goebbelsa. S tem eh, amadmajem se zahteva, da se preložijo vse nove pobude eh, v okviru konkurenčne politike, ko gre za energijo. Ne vem, če uh, Eh, je to pomota, ampak da ne bi imeli nobene nove pobude od komisije o konkurenčni politiki pred letom 2018, bi to pomenilo, da v tem sklicu in v naslednjem sklicu ne bomo imeli več nobenih novih pobud. In vemo, da je veliko eh, slabosti na trgu in zato eh, vas pozivam, da ostanemo pri prvotnem besedilu, ki je imelo letnico 2012. Tudi kar zadeva proračun, vedeti moramo, da bojo pogajanja z državami članicami huda. Denar za energijo bomo dobili. Ampak, če eh, dodelimo denar, ki ga zahteva projekt ITER, bomo dodelili 90 odstotkov eh, vsega energetskega proračuna samo enemu projektu. Tega se moramo zavedati in o tem se moramo pogovarjati. In potem eh, zadnje vprašanje, moj dragi prijatelj Aleho, govoril si o, o eh, utopičnih predlogih sprememb, mogoče so bili to naši, ne vem, pa tudi v povezavi z energetsko skupnostjo. Eh, ja, ja, torej Mednarodna organizacija za jedrsko energijo je predvidela en scenarij, kjer je predvidenih 75 odstotkov energije iz obnovljivih verov e-, energije. Gre za električno energijo. In to je realistični scenarij. Ce, cela veriga bo obstajala, takrat bodo že postavljene offshore. Eh, vremenske uh, eh, veternice, ne vremenske, pardon, veter, ve, offshore veternice za proizvodno električne energije. In, se pravi, skupnost bomo imeli, če bomo resni, vendar moramo točno vedeti, kaj točno hočemo. Hvala lepa. Podimača. Kolega Podimata ima sedaj besedo. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama želim čestitati gospe Bobinski, poročevalki, za odlično upravljeno delo. Res gre za zelo pomembno poročilo. In mislim, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bo mesto parlamenta in zlasti našega odbora, takšno, ki bo, eh, bo eh, zagotovilo uh, skupno stališče. Da, upam, da bomo govorili s skupnim jezikom, istočasno pa vam želim veliko poguma in veliko sreče pri usklajevanju besedila z vsemi temi eh, predlogi sprememb. Skratka, sedaj eh, se strinjam s gospodom Vida, Vidalom Kadrasom, ki je povedal, da se moramo izogibati etnocentričnim pristopom. Skratka, ne smemo ponavljati istih napak, kot jih dela svet. Ne smemo eh, tudi izumljati utopičnih rešitev, ampak moramo imeti ambiciozne cilje, zato ker govorimo o energetski strategiji Evropske eh, unije energetski strategiji Evropske unije za naslednjih deset let. Ta nova energetska strategija se mora umeščati v določen eh, kontekst, mora biti kontinuirana, moramo vedeti, kakšne so slabosti trenutne situacije, več kolegov je o tem že govorilo. Moramo ugotoviti, kakšne so slabosti, kaj smo napak naredili v preteklosti, tako da bomo lahko eh, za v prihodnost pripravili ambiciozno energetsko strategijo. To je napisano tudi v Lizbonski pogodbi in sicer zagotavljanje varne oskrbe z energijo, konkurenčnost Evropske unije in pa varovanje okolja in energije boj proti podnebnim spremembam. Če se bomo vsi strinjali o strateških ciljih, ki sem jih ravno kar omenila, to so cilji, ki bi morali biti sprejemljivi za vse, no in potem mora jo tudi naše politične prioritete biti takšne, da bo mogoče te cilje doseči. Naša politika mora prispevati k temu, da bomo začeli počasi opuščati fosilna goriva, bolj bomo morali upoštevati okoljske vidike, saj smo pred nedavnim sprejeli tudi zakonodajni svežen na tem področju, moramo okrepiti varnost oskrbe z energijo in pa zmanjšati našo odvisnost od uvoza energija iz tretjih držav. Veliko pa bo odvisno tudi od eh, skladov skupnosti. Ti so pomembni za doseganje strateških ciljev. Ustrezen povdarek pa je treba dati iskanju novih instrumentov financiranja, da bomo lahko financirali tiste projekte, ki bodo omogočili podpirati evropski projekt infrastrukturo bi omenila v tem kontekstu. Predsednik Baroso je pred nedavnim govoril o obveznostih v območju evra za skupnostne projekte in energetski pr projekti bi lahko tudi spadali med nje. Komisija je tudi dala svojo izjavo o omrežjih, potem je pa tu še ena prioriteta. In to pa je modernizacija omrežij. Omrežja za električno energijo so res bistvenega pomena, kajti služijo tudi prenosu energije iz obnovljivih virov. To je omenjeno v poročilo in ti elementi so zelo pomembni za doseganje cilja energetske učinkovitosti. Naj povem še nekaj, kar zadeva zunanjo dimenzijo na področju energije. Zunanja dimenzija se mi zdi pomembna in Evropska unija ne sme na to pozabili. Evropski parlament lahko dosti bolj podarja to dimenzijo kot pa svet. Evropska unija mora začeti govoriti z enim samim glasom na področju energije, zlasti, ko gre za odnose s tretjimi državami. Moramo spodbujati politiko diversifikacije energetskih virov. Pri tem pa ne smemo povzročiti interne konkurence. Tu mislim na en konkretni primer. Vsi se strinjamo, kako pomemben je južni tok. Poskušajmo podpirati vse projekte, ki so povezali s tem južnim tokom. Ne moremo si dovoliti izgube sredstev zaradi medsebojne konkurence med. Eh, projekti. Potem pa moramo vedeti tudi, kakšen eh, bo naš odnos z Rusijo, recimo. Pri tem pa se moramo izogibati konfrontacijam z državami, ki so viri eh, energije. Zlasti to velja za Rusijo. Eh, Kolegica Ulskog. Tak so mikke. Eh, ja, bi je okso eh, omušek. Hvala lepa. Tudi sama se želim opravičiti za zamudo. In gospe Koloski Bobinski se zahvaljujem za odlično upravljeno delo v zelo kratkem času. Kot poročevalka v Senci za SD skupino v parlamentu menim, da obstajajo sedaj dobri pogoji za to, da dosežemo kompromis. In to bo prav gotovo odločilnega eh, pomena, če želimo doseči kakšne rezultate. Nekaj najpomembnejših vprašanj. Mislim, da so te tematike zelo dobro razvite v poročilo, vendar pa vse e, eno, kako zagotoviti energetsko učinkovitost. Imam, imamo Eh, perspektivo eh, podnebnih spremenk, potrošnike. Gospod Weber je predlagal še socialno perspektivo. Energetska učinkovitost je sicer lepa beseda, ampak vemo, da obstaja politično soglasje v tem, da se moramo osredotočati na ta vidik. Res je pomembno, veliko stvari se že dogaja v posameznih državah članicah. Sedaj pa moramo pod, eh, začeti pritiskati na tiste evropske države, ki svojega dela niso dovolj resno vzele. Podpreti moramo pa tiste, ki potrebujejo dodatno pomoč in jim moramo pomagati, da bodo energijo bolj učinkovito uporabljale. Veliko vlaganje je še potrebno, če želimo doseči rezultate, kar pomeni, da moramo biti pragmatični in energetska učinkovitost je zelo pragmatičen in otepljiv cilj. Vidika podnebja in eh, trajnostnega razvoja, tu nas pa skrbi to, da nekateri pravijo, da gre za utopične poglede. Eh, ne smemo gledati na Eh, energetsko situacijo tako, kot da je vse, kar je staro, dobro in vse, kar je novo, utopično. Ne, moramo imeti dolgoročni pristop, moramo gledati dlje, kot pa je obdobje, ki ga pokriva strateški načrt. Zato moramo razmišljati o tem, kako v večji meri uvajati obnovljive vide energije, kajti stvari, ki so izgledale topične pred 20 leti, so sedaj resničnost. Mene čisto nič ne, ne skrbi to, da imamo nekaj utopičnih idej v tem poročilu. Mislim, da se ne sme zgoditi, da bi obtičali v današnji stvarnosti. Moramo razmišljati o tem, kaj dejansko lahko naredimo za prihodnost. Diversifikacija, kot je prej rekel kolega oziroma kolegica, ja, različne vire energije potrebujemo, različne ideje je treba testirati in potem začeti vlagati v obnovljive in nove vire energije. Potem je tu še dimenzija potrošnikov. Ta, ta je za našo skupino zelo pomembna, najpomembnejša. Zlasti z vidika konkurenčnosti transparentnosti praktično ni na tem področju, se pa obrača ogromno denarja. Velika podjetja, velike družbe eh, v bistvu izsiljujejo države zato, ker le te niso v dobri pogajalski poziciji in težko sklepajo ustrezne pogodbe z najpomembnejšimi akterji na trgu. Zato je zelo pomembno doseči določeno stopnjo transparentnosti na trgu. Finančnih instrumentov ne moremo uporabiti tako, da od tega potrošniki v Evropi ne bi nič imeli. Seveda. V nekaterih delih Evrope lahko govorimo o energetski revščini, zlasti eh, nekatere socialne skupine so energetsko revne, če temu tako rečemo, nimajo možnosti ali pa dostopa do energije. In zato moramo dostop pošteno porazdeliti in zato potrebujemo ustrezno strategijo, strategijo, ki bo pomagala zapolniti te vrzelice. Zdaj pa še o energetskem spletu. Mislim, da ne bi bilo pametno predpisovati posameznim državam članicam, kako naj oblikujejo ta, ta energetski splet, to kombinacijo različnih virov energije. To bi pomenilo samo dodatne probleme. Če si pogledamo razprave, ki potekajo sedaj v državah članicah, vidimo, da posod govorijo na prvem mestu o jedrski energiji. In v mnogih državah so mnenja zelo raznolika. Parlament je razdeljen o tem vprašanju. In škoda bi bilo, če bi ta strateški načrt določal, kaj mojo, morajo države v svojem energetskem spletu imeti. Recimo, da bi pisalo, da je treba več eh, jedrske energije, pa manj drugih. Poskušajmo zagotoviti, da, da bo podarek na diversifikaciji in pa opustiti državam članicam, da bojo same odločale o svojem energetskem spletu. Kolega Henen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, ne, nekoliko ra, eh, eh, različno mnenje. Dve stvari. Eno, eh, eno je stvar Evropska skup, eh, energetska skupnost in pa pot, eh, potem energetska očinkovitost. Ampak tu ne vemo, kaj naj bo vsebina obeh eh, izzivi, s katerimi se soočamo, so ogromni. Eh, energetska neodvisnost, potem eh, ponudba eh, energije zanesljivi potrošnikom, ta energija mora biti poceni, moramo eh, pokriti vse nove potrebe, potem je tu še vprašanje eh, podnebnih sprememb in tako naprej in tako naprej. Vsi ti izzivi se pojavljajo v EU. Edini kredo odbora in Evropskega parlamenta je konkurenca, razgradnja integriranih podjetij in pa privatizacij. Rezultat pa je sedaj eh, bolj draga energija, manj zanesljiva oskrba in pa večji dobički za finančne trge. V bistvu je prišlo do ropanja energetske eh, dediščine samo zaradi dobičkov, pri tem se pa ni uh, zapolnil primankljaj energetski eh, primankljaj. To je žalitev za inteligenco, ampak poleg tega je tak pristop tudi zelo nevaren za uh, varnost oskrbe in za je, zlasti jedrsko energijo. Kajti zaradi tega prihaja do nespremljivega vedenja, ki povzroča še manjšo uh, ponudbo, zaradi tega pa pride do višjih cen. In zaradi tega je hudo to, da s, s tem poročilom situacijo še slabšamo. Kaj eh, naredimo? Ali najbolje bi bilo razveljaviti vse direktive o energiji, potem eh, ponovno nacionalizirati vsa družbe. Kajti do sedaj so se te družbe ukvarjale samo z lobingom pri komisiji. Potem odpreti delova, delovanje teh podjetij eh, istočasno pa ustanoviti Evropsko agencijo, ki bo znala upravljati vsa ta različna podjetja in ki se bo ukvarjala tudi z odpadki in tako bomo končno lahko izpolnili potrebe evropskih potrošnikov. Gospod Gruč. Upam, da sem koliko toliko dobro izgovoril ime, pravi predsednik. Ja, hčel bom. Gospod Grip. Samo dve a, prvini bi želel omeniti, ki sta mi pomembni v tem poročilu. To poročilo je seveda obravnava zelo zahtevno tematiko in odpira razpravo o energetski politiki do leta 2020. In tudi profesorica Kolarska Bobinska se je potrudila narediti nek pregled eh, in eh, pripravila je zelo dobro poročilo. Podlaga za naša razmišljanja so določbe, ki se nanašajo na solidarnost na področju energetike, ki izhajajo iz eh, Lizbonske pogodbe. Velik povdarek pa je namenjen tudi dejstvu, da je energetska politika nekaj, kar mora a, služiti vsaj nečemu, torej državljanom, a, potrošnikom, konsumentom. In če govorimo o evropski energetski politiki, je to nekaj, za kar se naši državljani zelo zanimajo a, e, in a, e, imajo veliko. A, podporo, izkazuje veliko podporo evropskim inštitucijam, ki razmišljajo o tem. Poleg tega ne smemo pozabiti, da gre velik delež družinskega proračuna za pokrivanje računov za dobavljen energijo. Pričakujejo tudi Evropskega parlamenta nekaj na tem področju. Naj vas spomnim na nekaj stvari. Ta pritisk V zvezi z diversifikacijo, kar zadeva vire, eh, energetske vire, je seveda prisoten, ampak istočasno gre tudi za različne smeri dobavljenih energentov, recimo na buko, potem eh, terminali utekočinjenega plina, alternativni veri energije. To je nekaj, kar je dobro, ampak tudi iskanje novih verov energije v državah članicah je treba povdariti. S tem bomo postavili določene kretnice za nadaljne razprave in za spremembe, ki so nujne, tudi glede na razvoj v svetovnem okviru. Zahvaljujem se poročevalki tudi, da je upoštevala značilnosti posameznih držav članic. Nekatere se oslanjajo na premog, druge na jedrsko energijo, ampak ne en, ne drugi vir ne moremo v evropski energetski politiki obravnavati kot prednostni. Seveda, To bo tudi pred, predmet razprav, ki potekajo in zlasti, ki so potekale v Evropskem parlamentu. Prestrukturiranje energetskih verov, zlasti, ko gre za proizvodnje električne energije, je nekaj, kar bo pač trajalo nekaj časa. Treba je pač zagotoviti neko družbeno sprejemljivost tega prestrukturiranja. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Vidal Kvadras. Razmisliti namreč moramo, ali v tem poročilu, ki je neka vrste prognoza prihodnih dogodkov, torej ali ne bi tukaj morali opustiti nekatere predloge sprememb, zlasti tiste, ki zvenijo nekoliko preveč optimistično. Gospod Vidal Kvadras je celo rekel utopistično. No, sam ne bi uporabljal tega izraza, ampak morda bo treba opustiti nekatere predloge sprememb, ki zastopajo zgolj eno samo osko stališče in interes če bomo to naredili, bomo poročevalki olajšali delo. Finale na koncu pa mora biti skupna energetska politika v Evropski uniji. Poročilo namreč eh, nastaja v zelo pomembnem trenutku in končni rezultati tega dela bodo seveda morali biti takšni, da bodo upoštevali uh, uravnoteženost naših naporov. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem na kratko besedo še enkrat kolegici Kolarski-Bobinski. Izvolite. Najlepša hvala, zelo kratka bom. Mislim, da je današnja razprava zelo kvalitetna. Saj to lahko rečem. Do sedaj še nismo veliko govorili o strateških ciljih in o energetski prihodnosti Evropske unije. Imamo poročilo Evropske komisije, ki je pred nami in to lahko rečem je dobro poročilo. V njem gre za 4-5 najpomembnejših eh, ciljev. Seveda lahko razpravljamo o prihodnih ciljih in na te se lahko tudi osredotočimo. Moram pa reči, da se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da gre za dolgočasno poročilo. Ne. To, kar moramo narediti, je soočiti se z novimi izzivi. Vemo, da živimo v času po sprejetju Lisbonske pogodbe in zato moramo mi v parlamentu eh, pač eh, samostojno delovati, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo. Vsekakor moramo razviti, izgraditi svojo lastno energetsko politiko in današnja, današnja razprava pravzaprav je dokaz za to. Moj predlog poročila bo seveda na koncu rezultat doseganja kompromisnih rešitev in rezultat skupnega dela. V tem poročilu je govora ne samo o solidarnosti na področju energetike, temveč govorimo tudi o interesih eh, potrošnikov v teh kompromisnih predlogih sprememb. To je nekaj, kar bomo morali še dodelati. Kajti to bo težišče našega dela. Sedaj pa nekaj o jedrski energiji. Tukaj gre za neke vrste mešani pristop, ki je potreben in mislim, da lahko tukaj dosežemo kompromis. Nekdo je rekel, da v Evropi obstajajo različne situacije, res je. Te razlike je treba upoštevati obstajajo države članice, ki se šele počasi eh, spreminjajo iz eh, držav, ki predvsem proizvajajo energijo na, eh, za uporabo premoga v nekaj bolj sodobnega, bolj eh, okoljsko sprejemljivega. Nek zunanji okvir za energetsko politiko tudi obstaja in mislim, da v poročilu komisije je to podarjeno sama pa sem tudi v svojem poročilu to še razdelala. Želimo nekaj doseči, česar do sedaj še nismo mogli, namreč zagotoviti sinergijo med notranjo politiko Evropske unije na področju energetike na eni strani in našo zunanjo politiko. Če bomo uh, hoteli zgraditi skupna omrežja, če hočemo imeti skupni trg, enotni trg, moramo na tem področju opraviti še marsikaj zlasti, ko gre za upoštevanje zunanje dimenzije. Seveda bomo, so, bom sodelovala z vami tudi v prihodnosti z veseljem. Hvala za vaše pripombe in za zelo zanimivo razpravo. Hvala tudi vam. Ta razprava je bila nekoliko daljša, zato bomo morali v prihodnje biti nekoliko bolj jedrnati. Ampak eh, tudi sam bi nekaj rekel v zvezi s tem, kar je rekel kolega Turmes, kajti on me je naslovil poemensko. Žal pa je že odšel. Ta predlog spremembe, ki sem ga jaz s kolegi pripravil, ne govori o tem, da je treba na, eh, še naprej čakati za nadaljno izgradnjo omrežji. Ne. Gre za vprašanje, kdaj bo pravi trenutek za to, da preverimo, kako se je situacija spremenila. Sam pa tudi nekateri med vami imam izkušnjo, da smo pri svežnju uh, o energetiki pravzaprav pozabili na omrežja in nismo upoštevali dejanskega stanja stvari. Mislim, da je treba to pravčiti, videti. Če smo uh, pre, predvideli leto 2011-2012 kot eh, leto, uh, v katerem morajo države članice to že prenesti. Ampak takrat še ne bomo mogli stvari ocenjevati. Dve, tri leta bo treba počakati, da bomo videli, kakšni so rezultati. Če hočemo hitro delovati, potem moramo žal včasih, če hočemo delati strokovno, pač delati na ta način. Zadnjič smo se prepirali o tem, ali ima, smo imeli v preteklosti prave podlage in zaradi tega je prišlo do polemične razprave s komisijo. Še drugo vprašanje. Tisti, ki ste govorili o jedrski energiji, seveda ne želite, gospa Ulskog, zahtevati, da morajo vse države imeti atomsko energijo. Seveda, ne moremo tudi predpisati nikomor, da morajo uporabljati premog, da morajo uporabljati obnovljive vire energije. Ne, to je nekaj, kar je sicer zahtevno vprašanje, ampak ne moremo stvari predpisovati. Kar zadeva atomska energija, to je rekel kolega Svoboda, gre lahko samo za naslednje vprašanje. Mi moramo omogočiti državam članicam, da smejo uporabiti atomsko energijo. To se je Evropski parlament nekoč že odločil, ampak nikomu ne bomo predpisovali. Mislim, da kolega Svobodan ni mislil na to. Zato ga moram malce zaščititi. Zapisnik smo sprejeli, sedaj prehajamo na peto točko dnevnega reda. Gre za revizijo direktive o splošni varnosti izdelkov in nadzoru trga. Kolegica Lara Komi ima besedico. Koliko časa bomo še čakali, kolegica? Ne, ne, sem že tukaj. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva mnenje v zvezi z uh, por, poročilom na lastno pobudo odbora EMKO. Tukaj smo popravili, pripravili neke vrste začetek eh, tega mnenja. Direktiva o splošni varnosti izdelkov iz leta 2010 iz leta 2000 je predvidela začetek izvajanja v državah članicah leta 2004. Januarja 2009 je v zvezi s tem pripravila eh, komisija poročilo v zvezi z eh, izvajanjem določb te direktive. Ugotovila je, da je treba stvari izboljšati, ko gre za izvajanje določb eh, direktive, obstajajo pa še nekatere druge težave. Izvajanje uh, direktive številka 95 2001 ugotavlja komisija poteka zelo raznoliko v državah članicah in tudi to bo treba sedaj spremeniti. Po sprejemu te direktive je komisija na področju, področja uporabe ugotovila nekatere težave. Prišlo je do uh, tega, da se je znašlo na našem trgu več proizvodov, ki so ogrožali zdravje ljudi. Trg se je v zadnjem letu zelo spremenil in komisija se sedaj sprašuje, ali morda ne bi bilo treba revidirati te revizije. Um, člen 40. Direktiva iz leta 2008 predvideva, da mora komisija pripraviti poročilo o nadzoru tega trga do leta 2013. Kaj so najbolj problematične zadeve pri tem poročilu? Prvič, kriterij, na podlagi katerega ocenjujemo varnost eh, izdelka. Gre za tretji člen eh, direktive na podlagi katerega lahko ugotavljamo, da gre za varen proizvod. Drugo je eh, sledljivost takšnega proizvoda, tudi v tem primeru je nujno potrebno v skladu z petim členom te direktive, da proizvajalci zagotovijo informacije in podatke o tem, eh, Na, eh, torej takšne podatke in informacije, ki omogočajo sledljivost tega proizvodnja na ta način ugotovimo, kdo je proizvajalec in eh, je, katera je serijska številka določenega proizvoda. Torej vse podatke o proizvodu morajo proizvajalci zagotoviti. Nadalje, za člen 11 eh, direktive zaveza po notifikaciji, zelo uradnem obvestilu, države članice morajo Evropski komisiji poslati uradno obvestilo o tem, katere ukrepe so sprejele, zato da bi trženje ali uporaba nekaterega proizvoda bilo ali omejeno ali pa prepovedano, če gre za nevarne proizvode. Še druge točke so pomembne. Postopek, ki ga mora sprožiti Evropska komisija, če gre za proizvode, ki ogrožajo zdravje ljudi. To je člen 13 te direktive. Zaradi tega prihaja do izkrivljanja konkurence na trgih držav članic. Zaradi tega komisija meni, da je revizija direktive nujna. Še nekaj. Najti je treba rešitve za vse države članice, tako da bodo lahko komisije in države članice ubrali isto pot. Še dva vidika bi bilo tukaj nujno treba upoštevati in o teh samo še nekaj besed. ko gre za pripravo tega mnenja, eh, se posvečam sistemu RAPEX, torej sistemu za nadzor trga, ki ga je treba okrepiti. To je sicer dober inštrument, ki ga lahko in morajo uporabljati potrošniki eh, kot tudi industrija, da ugotavljajo, kateri proizvodi so varni, kateri pa manj varni. Nadaljni vidik izboljšanje sistema standardizacije in mandati za standardizacijske pooblaščene organe. Poročevalka v senci za ELS v odboru IMKO je eh, pripravila nekatere smernice za komisijo. Menimo, da je treba standardizacijo izboljšati, da je postopek spremanja standardov treba izboljšati, če hočemo, da bo ta direktiva eh, pomagala pri večji varnosti proizvodov. Ti dve zadnji točki bi želela povdariti, namreč ne smemo imeti nekega prekrivanja, prekrivanja različnih direktiv, ki se med seboj sicer razlikujejo, ki pa se dotika ena druga, kot naprimer direktiva o otroških igračah. Ta ima svoj cilj, ampak v tej direktivi je marsikaj govora tudi o varnosti otroških igrač oziroma proizvodov. Ne smemo torej ustvariti nobene zmede v zvezi s tem, izogniti se moramo prekrivanjem in morda bo treba to upoštevati pri reviziji te direktive. Hočemo doseči tudi poenostavitev določb eh, direktive, to bo v korist tudi majhnih in srednje velikih podjetij, kajti tem je treba dati možnost, da izdelujejo varne proizvode ali izdelke, ne da bi to povzročilo prevelike stroške, kar zadeva preizkušanje varnosti izdelka. To je tudi nekaj, s čimer se bo še treba ukvarjati. Gre torej za neke vrste bolj homogeno zakonodajo, ki jo potrebujemo. Mislim, da bo to za enkrat dovolj. Poskušala sem biti čim bolj kratka in jedrnata, kajti veliko časa smo že porabili za prejšnjo točko dnevnega reda. Vsekakor vam bom odgovarjala lahko tudi na vprašanja, sodelujem z drugimi poročevalci v senci, poskušala bom še izboljšati to tematiko, da bomo prišli do večje varnosti proizvodov. Hvala lepa. Upamo, da bomo to res lahko nekoliko hitreje uredili. Kolega Bütikofer je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalec v senci svoje politične skupine bi rad omenil nekaj malo točk. Kar se nas tiče, gre za pet točk. Najprej moramo raziskati, zakaj nadzor trga v bistvu ne deluje, ni deloval. Zakaj je tako in kaj moramo storiti, da bi to izboljšali. Drugič, zelo se zauzemamo za to, da bi imeli neodvisno certificiranje z tretje strani. In tretjič, gre za to, da moramo zagotoviti boljšo sledljivost proizvodov in postopkov, še prav posebno pri nevarnih proizvodih. Četrtič, po našem mnenju, lahko veliko dosežemo skupno izjavo Aneka in B UCA, naprimer, kar se tiče vprašanja, kako bi lahko hitreje se odzvali, če prihaja do nevarnosti in tvegan, kar se zdravja tiče, in kako bi lahko zagotovili skrajšanje postopkov certificiranja. In potem, kar se standardizacije tiče, smo zato, da bi zagotovili hiter postopek za to, da bi skrajšali postopke. Hvala lepa. Hvala lepa. Je še strani komisije kdo, ki želi kaj povedati? Ne? Dobro, tako da lahko končamo s to točko. O tem bomo še govorili. Sedaj pa prehajamo na šesto točko. Inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni kolega Marines, ko je pristojen za to poročilo in takoj dobite besedo. Prosim. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Gasite resurse finančarec. Kimberji primar. Najlepša hvala. Mislim, da moramo najti na tem področju inovativne vire. Podnebne spremembe, razvojna politika in pa finančni izzivi so tu prisotni. Mm. S finančnimi instrumenti je treba zagotoviti finančno stabilnost, istočasno pa spodbuditi gospodarsko rast. Tisti instrumenti, katerih namen je samo finančna stabilnost, pa imajo dolgoročno in kratkoročno negativne učinke. Zato morajo eh, ta, ti finančni instrumenti, o katerih govorimo, imeti eh, dva cilja kratkoročno in dolgoročno zmanjšali emisije CO2 in pa povečati javne prihodke. Kot glavni cilj pa moramo sprejeti zmanjšanje emisij CO2 in to se pomočjo davčnih olajšav. Vsi vemo, da je Evropska unija v gospodarski krizi in rešitev iz te krize bi bila lahko ravno rešitev trenutke, trenutne energetske krize. Zato uh, predlagam, da se doda energetska učinkovitost k temu, kar omenja komisija. Vlaganja so bistvenega pomena, uh, vlaganja v energetsko infrastrukturo so bistvenega pomena za rešitev iz te krize. Ravno tako je pomemben usklajen pristop držav članic. Ob, vendar pa različna obdavčitev CO2 v različnih državah članica lahko eh, prinese težave, ima lahko negativne učinke in lahko negativno vpliva tudi na trgovino z emisijami. En del prihodkov, ki bi jih dobili iz take obdavčitve, bi morali uporabljati za ukrebe, ukrepe za zmanjšanje CO2 emisij in za izboljšanje infrastrukture za energijo. Potem eh, vemo, da je precej eh, sredstev, ki niso bila porabljena. In eh, ta sredstva lahko sedaj eh, predstavljajo pomembne vire za eh, nove projekte. Eh, davek na finančne transakcije ne sme škoditi evropske konkurenčnosti in vso potrebno pozornost moramo posvetiti možnosti, da bi lahko prenesli sredstva, ki bi jih s tem davkom dobili na, druge, eh, na druga področja. Lahko bi eh, s tem pomagali zmanjšati breme za eh, končnega porabnika. Moramo pa razmišljati tudi o evroobveznicah. Hvala lepa. Uh, Naslednji govornik, gospod Rode. Um, Na splošno podpiram predlog in mnenje gospoda Marineska. Ne nasprotujem splošnim načelom, da bi uporabili davčni sistem za spodbude. Vendar pa mislim, da moramo priznati, vprašanja konkurenčnosti, ki so povezane z ogličnim davkom. Prav tako moramo se zavedati, da je to, da bi oglik obdavčili, nekaj, kar bo sprožilo nova načela. To je uveljavljanje novih načel in zelo težko bo to spraviti skozi v svetu da bi torej namenili določena sredstva iz kategorije davko za določene potrebe. In na koncu želim še podati pripombo o finančni stabilnosti in o potrebah po dodatnih sredstvih. Ti dve stvari nimata prav nobene povezave druga z drugo. To je popolnoma drug instrument to sta različna instrumenta, ki jo uporabljamo. Po eni strani gre za finančno stabilnost, po drugi strani pa gre za način, kako bi našli dodatna sredstva v proračunu. Mislim, da ti dve zadevi ne bi smeli biti omenjeni v istem dokumentu. Hvala lepa. Ford, Gospa Ford. Hvala lepa, da ste mi dali besedo na to temo. Kot veste, sem tudi članica odbora Ekon in upam, da je to področje, kjer bi lahko bila pomoč temu odboru. Ko lahko morda povem tudi, kaj smo slišali o inovativnem financiranju v odboru Ekon. Jasno je, da se soočamo z veliko potrebo po dodatnih sredstvih za infrastrukturo, kar se tiče strategije EU 2020. Tukaj ne gre samo za gospodarstvo, gre tudi za digitalno gospodarstvo in seveda tudi za raziskave in razvoj. Kot nekdanja strokovnjakinja na področju proračuna, spodbujam uporabo javnih sredstev na učinkovit način za, naprimer, financiranje velikih infrastrukturnih projektov. Včeraj je odbor Ekon organiziral predstavitev skupaj z EIP. In slišali smo več o tem, kaj komisija meni o evropskih obveznicah in o nekaterih projektih, ki jih je omenil predsednik Barozo v svojem nedavnem govoru. Nismo dobili prav veliko podrobnosti, vendar pa povedali so nam, da EIB in Evropska komisija skušata zagotoviti, da bi v prihodnje namesto manj kot en odstotek evropskega proračuna, ki je uporabljen za finančne instrumente uporabili več sredstev za finančne instrumente. Naprimer, financiranje infrastrukturnih projektov, kjer bi EIB uporabila javna sredstva potencijalno kot lastna sredstva za to, da bi spodbudila zasebnike, da bi tudi prispevali sredstva. Vidim koristvo uporabi vozil za posebne namene in tako dalje, vendar pa opozorila bi, da so prav ti finančni instrumenti bili zlorabljeni in to je bil vzrok za bančno krizo. Tako da moramo biti previdni, da če bomo že uporabili te strukture, moramo potem spodbuditi tudi zasebne investitore na učinkovit način. In to moramo potem dobro nadzorovati predlagala bom predlog spremembe, kjer bom to omenila. Prav tako pa moramo zagotoviti, da bodo vse strukture pregledne, da bomo imeli ustrezne navodila za investitore in tako dalje. Prav tako pa bodo morale vse strukture biti demokratično odgovorne. Presenečena sem bila, bila in tudi vi bi bili, ko sem videla poročilo EIB, koliko razprave je že poteklo, ne da bi parlament eh, sploh imel kakršnokoli možnost za svoj prispevek. Torej, potrebno je postati dejaven na tem področju, to je zelo razborljivo področje, dobro pa bi bilo, če bi slišali tudi mnenje industrije. Kar se ogličnih kreditov tiče, veliko držav, tudi moja, podpira oglične davke, mi pa tega ne podpiramo na evropski ravni. Veliko lahko storimo z izmenjavo najboljših praks prek meja, ni pa potrebno to imeti na evropski ravni. Tudi glede tega bom podala nekaj predlogov. Hvala lepa. Hvala lepa. Še štirje želijo, bes želijo besedo. Poskušajte, prosim, biti kratki, kajti imamo še kar nekaj točk. Gospod Žado je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik, in eh, čestitke kolegu Marinesku za, eh, to, za ta osnutek poročila. Nekaj komentarjev. Seveda podpiramo poročevalca pri tem, ko pravi, da je treba povečati davek na oglik, da je treba uh, narediti več za koordinacijo na evropski ravni v zvezi s to obdavčitvijo. Mislim, da moramo najti eh, do, dobro ravnotežje, seveda cilj, ampak eh, eh, vemo, da moramo postiti določeno eh, svobodo tudi državam članicam. Kajti države so tiste, ki sprejemajo pobude največkrat. pripravili smo predlog spremembe, ampak tu gre torej za revizijo direktive o obdavčitvi energije. Tudi tu, če bi nekoliko spremenili stvari, če bi dodali element oglika, lahko na ta način najdemo tudi dodatna finančna sredstva. E, potem vprašanje TSE, e, e, 50 odstotkov, ETS, pardon, ali naj 50 odstotkov eh, denarja zbranega iz ETS-a namenimo eh, blažitvi eh, podnebnih sprememb. No, tu se postavlja vprašanje brezplačnih dodelitev. Ta sistem po naše ni najbolj učinkovit, ne za prihodke, pa tudi ne, ko govorimo o zaščiti podjetij. Eh, ki naj bi bila ogrožena eh, zaradi izgube konkurenčnosti. In eh, dikcija Evropske komisije, ki govori o različnih elementih, je ena stvar, potem so pa tu še drugi sistemi, o katerih moramo razmišljati, zato da bomo zaščititi tista evropska podjetja, ki se lahko uh, znajdejo v težavah zaradi teh novih ukrepov. Med inovativne vire financiranja lahko vključimo tudi neodhodke. Vemo, da je ogromno odhodkov, eh, ki so namenjeni podpori fosilnih goriv. Če bi to ustavili, to zahteva Evropski parlament, to zahteva skupina G8, tudi to bi bil potem lahko vir dodatnih finančnih sredstev. In na koncu se mi zdi, da je tu še nekaj dobrega. Evropa bo vključila eh, letalski promet v trg ETS in, eh, in tako bomo morali razmisliti, ali bi lahko v okviru eh, ETS-a ali pa kje drugje vključili še pomorski promet, kajti tudi tako bi lahko dobili nekaj denarja. Hvala lepa, v eh, tem duhu bomo oblikovali svoje predloge sprememb. Hvala.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 o ogličnem davku in komisija bi morala preveriti vpliv tega davka in potem predlagati vse evropski davek. ETS in oglični davek se ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta. Vsi vemo, da je podnebni svežen, ki je bil sprejet leta 2008, vključil tudi porazdelitev bremen in vse države članice so se obvezale po tem členu. Zato mislim, da bi oglični davek lahko pomagal državam članicam izpolnjevati te obveznosti. Če bomo imeli usklajen pristop na ravni EU in če bomo imeli tudi vključevanje pristopa onesnaževalec plača, potem bi nam to prihodne lahko pomagalo pri zniževanju drugih davkov in zniževanju stroškov dela. To pa bi po drugi strani povečalo konkurenčnost Evropske unije. Prav tako se strinjam z avtorjem tega mnenja, da se moramo osredotočati na usklajen pristop. Kajti to je najboljši pristop za EU. Gotovo pa ne bi smeli kaznovati tistih držav članic, ki so sprejele že lastne pobude. Predlagal bom nekaj predlogov sprememb, naprimer, kar se evropskih zelenih obveznic tiče, kajti s temi bi rešili specifično vprašanje. Prav tako menim, da bi morali analizirati zamisel Evropskih zelenih bank. Imamo še nekaj dodatnih drugih zamisli, ki bi nam, bi lahko, ki bi nam lahko bile v pomoč pri inovativnem financiranju. Hvala lepa. Kolega Kelly, kolega... Kolega Kelly prosim. You, Firstly... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, da sem namestnik v tem odboru, tako da se zahvaljujem, da lahko spregovorim. Upam pa, da bom kmalo postal ponopravni člen. Naj dopolnim to, kar je bilo že rečeno in čestitam kolego Marinesko za njegovo mnenje. Mislim, da je zelo dobro. Ključna beseda je inovativno. Ne moramo nadaljevati starimi potmi pa si prizadevati za nove rezultate. Nove poti so potrebne in veliko zadevo je potrebno postoriti. Najprej moramo prepričati države članice in državljane nasplošno, da je zaželeno imeti več sredstev za Evropsko unijo. Kar nekaj ukrepov je že na ravni EU, kjer so potrebna dodatna sredstva blaženja podnebnih sprememb, obnovljivi viri energije, prav tako pa glede na recesijo tudi nov bančni sistem in sistem za nadzor zavarovalnic. Vse to moramo pozdraviti in to pozdravljamo, vendar pa sporočilo mora biti jasno in glasno, da je raven, ki jo imamo pri sredstvih iz evropskega proračuna preniska in da moramo nekaj storiti na tem področju. Gospod Marinesko je izpostavil nekaj točk verjetno pa bi evropske obveznice bile najbolj sprejemljive v tem trenutku. Rad bi, da bi celoten postopek bil bolj podrobno razdeljen in da bi se skupaj pospešili. Hvala lepa. Danke, ko... Hvala lepa, kolega Rubih. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Financiranje je v časih, v katerih smo zelo pomemben instrument. Rad bi se zahvalil kolegu Marinesku, ker mislim, da je vsebinsko izpostavil prave točke. Še prav posebno, kar se dražbe CO2 tiče. Tukaj se moramo zauzemati za to, da bi potem dejansko rezultate, torej sredstva iz tega, uporabili za tista področja, kjer je to potrebno. Potrebujemo več konkurenčnosti in zato je pomembno pomisliti tudi o tem, da če bomo obdavčili emisije CO2, da bo to prišlo tudi do potrošnika. In moj predlog bi bil, da znižamo sistem dražbe za CO2, uvedemo pa davek na emisije CO2 za potrošnika, tako bi Evropa postala bolj konkurenčna. Druga točka. Seveda tudi davek na finančne transakcije je zanimiv, predvsem pri derivatih. Torej, mislim, da bi tukaj morali premisliti o tem, kako bi derivati lahko bili v prihodnje bolj pregledni in kako bi potem neko manjšo dajatev na evropski ravni lahko uporabili za to, da bi stabilizirali finančne trge. Hvala lepa, gospa Grostet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jutri bomo govorili o evropski industrijski politiki in to pomeni, da bomo morali govoriti tudi o financiranju, zlasti financiranju inovacij. To je tema, o kateri govorimo sedaj. To je zelo pomembno, kajte vemo, da evropski proračun ne raste in tudi ni predvideno, da se bo kaj povečal v eh, kakšni bližnji prihodnosti in zato moramo določiti prednostne naloge. Zato moramo ino, biti inovativni tudi na področju financiranja, biti eh, moramo skladni oziroma delovati moramo skladno. To piše tudi v poročilu. Seveda teh stvari ni mogoče uravnavati na nacionalni ravni, kaj bi to eh, bi povzročilo prevelike razkorake in ne bi več mogli govoriti o evropski politiki. To pomeni, da se moramo dogovoriti o metodah financiranja, istočasno pa okrepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva ta razmislek o ogličnem davku je izjemno pomemben z tega vidika in mislim, da moramo prisiliti Evropsko komisijo, da nam da predloge. Če nam ne bo uspelo to narediti, eh, bomo potrebovali politiko vzajemnosti. Kajti, ko se po eni strani uvajajo ukrepi za zmanjšanje eh, oglika, to prav gotovo vpliva potem na druge stvari. In ti ukrepi morajo biti sprejeti na globalni ravni. Če bo take ukrepe sprejemala samo Evropa, bomo s tem povzročili težave gospodarstvo, gospodarstvo bo manj eh, konkurenčno in zato moramo ustrajati na taki politiki vzajemnosti. To je možno in o e, takih sporazumih moramo razmišljati. Mislim, da obstajajo zanimive možnosti. kot sem rekla, eh, treba je upoštevati eh, evropsko industrijsko politiko in evropsko gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Marinesku. Hvala lepa. Kratke pripombe bom podal. Hvala lepa za vse pripombe mojih kolegov. Kar se namembnosti sredstev tiče, vem, da bomo imeli še dolgo razpravo o tem, kaj ti nekatere države članice, pravzaprav vse, bi rade imele sredstvo v proračunu in potem to razdeljevati ne po svojih potrebah. Naj vam podam primer. Če uvedete davek za emisije CO2, za letala na primer, ali ni prav del teh sredstev uporabiti za raziskave in razvoj novih motorjev za zniževanje emisij? Po mojem mnenju da. Vendar pa prepričan sem, da bomo imeli še dolgo razpravo na to temo. Hvala lepa še enkrat za pripombe. Lahko vam zagotovim, da jih bom upošteval. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Samo uvednost. Rok za predloge sprememb je 12. oktober. Popovdne. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, sedem, gre za slavno vprašanje sporozuma o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo. Pripravljalec mnenja pa je gospod Kaspari. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Leta 2007 je svet pooblastil Evropsko komisijo, da se začne pogajati z Republiko Korejo. Dobri dve leti so se pogajali in 15. oktober 2009 smo sporozum parafirali. Po Lizbonski pogodbi ima Evropski parlament nove pristojnosti na področju zunanje politike, tako da mora sporazum kot prvi sporazum pred uveljavitvijo biti potrjen strani parlamenta mednarodna trgovina in izvoz so zelo pomembni za rast in za delovna mesta v Evropski uniji. Kaj ti vsa izvozna podjetja zagotavlja približno 10 odstotkov delovnih mest v EU, na katerih regijah Evropske unije pa še veliko več. Tako Evropska kot korejsko gospodarstvo bosta veliko pridobila zaradi tega sporozuma in BDP bo tako Koreji kot v EU zaradi tega se povišal. Celo do 82 odstotkov se bo povečal izvoz EU v Korejo. Izvoz Koreje v EU pa do 38 odstotkov. Za izvoznike industrijskih in kmetijskih izdelkov v Korejo bodo letno oproščeni dajate v višini do 1,6 milijarde evrov. To se bo odražalo v zaposlovanju in konkurenčnosti. Prav tako se bo razvilo znatno dodatno trgovanje z dobrinami in storitvami, kar bo za EU ustvarjalo 19,1 milijarde evrov. Zato je tudi mnenje parlamenta pozitivno. Večina evropskih industrijskih panog preko farmacevtske industrije, avtomobilske industrije oprostite, strojne industrije so se pozitivno izrekli o tem sporazumu, avtomobilski sektor pa je bil skeptičen. Ti so imeli težave, pravzaprav proizvajalci avtomobilov manj dobavitelji, zato smo razmišljali tudi o varnostni klauzuli. Tako bi na primer uvoz avtomobilov iz Koreje, če bi prišlo do drastičnega porasta, lahko porabili zaščitni mehanizem, ki bi spet uvedel kvote. Pripričan sem, da bomo s poročinom, ki smo ga že obravnavali v prvi obravnavi v parlamentu, kolega Sarba je bil pristojen, da bomo s tem poročilom resnično odpravili vse večje pomisleke avtomobilske industrije. Sedaj je potrebno sporazum ratificirati. Kot poročevalec predlagam, da ITRE priporoči odboru INTA, da potrdimo ta sporazum. Naslednji korak, o katerem danes ne govorimo, je pa pomemben za parlament, pa je vprašanje zaščitnih klauzul. Skušali bomo najti rešitev v prvi obravnavi. V parlamentu smo imeli že glasovanje o vseh predlogih sprememb in imamo torej parlamentarno stališče za pogajanja s svetom in komisijo. In pripričan sem, da bomo pogajanja končali še letos. Hvala lepa. Um, Gospod Keli želi besedo na to temo, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa gospodo Kasparijo za dobro upravljeno delo. E, samo eno vprašanje. Men, omenil je koristoti za industrijo in kmetijstvo, ki naj bi prinašal ta sporazum. Mene bi zanimala specifikacija. Zlasti me zanimajo, kakšne bodo koristi za kmetijstvo za Evropo. E, naprimer krompir. Kakšna je torej razlika med kmetijstvom in industrijo, oziroma če bi lahko dali specifikacijo koristi za industrijo in kmetijstvo? Hvala lepa. Kolega Marinesku. <clears throat> E, Najlepša hvala, gospod e, predsedujoči. V celoti se strinjam z vsem, kar je povedal gospod Kaspari, vključno tem, da je ta sporazum sprožil veliko razprav zlasti v avtomobilski industriji. Jasno je, da nimamo kaj dosti zapovedati, to je samo posvetovalno mnenje. Nobene možnosti nimamo spreminjati eh, tega sporazuma. Ampak na določen način pa bi želel, da bi vseeno to mnenje parlamenta bilo nekoliko močnejše, da bi poudarili pomen nekega mehanizma, neke ureditve, ki bi lahko zagotovila zaščito, če bi prišlo do prevelikega povečanja uvoza na določenih eh, področjih, zlasti če bi prišlo do prevelikega uvoza majhnih avtomobilov. Ravno tako menim, da bi nam Evropska komisija morala zagotoviti, da uredba, ki se nanaša na CO2, Koreji, ne bo prinašala dodatnih pogojev za eh, izvoz iz Evrope. Tu mislim zlasti na izvoz avtomobilov. tako da ne bomo ustvarjali netarifnih uvir za trgovino. Sedaj potekajo pogajanja eh, tudi med ZDA in Korejo o novem sporazumu in moramo narediti vse, da bo eh, do enake eh, prednosti, kot jih bo dobila ZDA, kot jih bodo dobila ZDA, dobila tudi Evropa. Hvala lepa, kolegica Ford. What, uh what I wanted to say has already been said. Um, no, naj ponovim to, kar je že bilo rečeno. E, to je prvi od e, treh e, sporazumov o prosti trgovini in v celoti e, se strinja s tem, da prinaša veliko koristi. Seveda moramo e, paziti na to, kaj bojo dobili tudi američani. Ampak Malo čudno je, da imamo tu možnost eh, dati samo konsultativno mnenje. Želo sem eh, vesela, da kolega Stardi razmišlja tudi o varovalkah in da so sedaj varovalke vključene. In, eh, mislim, da bi ta rešitev v zvezi z dajatvami na avtomobile lahko prinesla koristi za tiste, ki bi se odločili seliti proizvodno iz Evrope eh, nekam drugam. In to seveda ni eh, namen tega sporazuma. Tu gre za denarne koristi. Zelo eh, močno pa moramo paziti tudi na tarifne in netarifne ovire. Torej, parlament mora po moje igrati zelo pomembno vlogo in zagotoviti, da bodo uh, vključene vse varovalke in da bodo te varovalke tudi nadzorovane. Glede na to, da se ne moremo eh, umešavati v besedilo samo, da ne moremo nič spremeniti, moramo zagotavljati vsaj spoštovanje teh varovalk. Ja, um ähm, Še enkrat, gospod Kaspari. Ähm, Hvala lepa. Najprej, kar se kmetijstva tiče tukaj bomo pravzaprav v polni meri odpravili carine tako, da bodo cene veliko niže in bo veliko več izmenjave. Naprimer, tudi kar se alkoholnih pijač tiče, bomo imeli nično stopno. Če pomislim na irsko in irski viski, je tukaj zelo velik potencial na korejskem trgu, pa tudi za druge proizvajalce alkohola, naprimer tudi za vinarje. Nadalje, da pri tem sporazumu ne moramo nič spremeniti, lahko ga samo potrdimo ali zavrnemo, tako da lahko, kar se po eni strani tiče, ko so se pogajanja začela, še ni bilo izbonske pogodbe, takrat, če nismo imeli soodločene, lahko smo samo bili goščeni. Sedaj kot Evropski parlament pa smo sprejeli pred začetkom pogajen poročilo o Južni Koreji, Hans Peter Martin je bil poročevalec in smo izrekli naše stališče o tem. Če si danes ogledamo pogajalsko izhodišče in zahteve parlamenta, potem ugotovimo, da pravzaprav ni nobene bistvene točke, kjer ta sporazum ne ustreže željam Evropskega parlamenta. In tudi pri prihodnjih željah in sporazumih bo Evropski parlament obvezno vključeno postopek, to je jasno. Kar se varnostnih klauzul tiče, prepričan sem, da je to, kar je Evropski parlament eh, potrdil v prvi obravnavi zelo dobro, še prav posebno, kar se avtomobilske industrije tiče in manjših avtomobilov. Če bi tukaj prišlo do poplave teh vozil v Evropsko unijo iz Južne Koreje, obstaja možnost, da spet eh, zvišamo carinske stopnje. Tako da mislim, da je ta zaščitni mehanizem nekaj, kar bo delovalo v praksi. In eh, gotovo bo to nekaj, kar bodo, s čimer se bodo resno ukvarjali tudi južni korejci. To bo nekakšen lakmusov test. Gotovo ne bodo uveljavljali novih ovir, tudi za nas ne. In tukaj smo sedaj v pogajanjih z Južno Korejo, in po eni strani je Evropska komisija zelo intenzivno vstopila v pogajanja, kajti tudi korejska stran čuti, da je to za nas pomembno. In sedaj ne bo ta sporozum začel veljati 1. januarja naslednje leto zaradi Italije, temveč le 1. julija naslednje leto. Tako da bomo imeli nekoliko več časa v teh šestih mesecih še pritisniti na korejsko stran da bomo videli, kakšen bo sistem redavka na CO2 na korejski strani. Mislim, da je korejska stran tudi že opazila, da smo tukaj torej zelo zahtevni in da to želimo uveljaviti. In to bo lakmusov test. Torej, kakorkoli že, ITRE priporoča INTI, da naj potrdimo ta sporazum in odbor INTA bo skušal zagotoviti, polnopravni član tega odbora sem, da bodo zaščitne klauzule stopile v veljavo takrat kot sporazum. Hvala lepa. Hvala, nihče drug se ni javil k besedi. Odlične želje. Sedaj pa naslednja točka, osma. Parlament želimo obvestiti v zvezi z delegacijo parlamenta na petem forumu o upravljanju interneta ki je potekala v Vilni 14. do 17. septembra. Gospod Trautmann je bila vodja delegacije in na kratko nas bo sedaj obvestila o tem. Prosim, če ste res kratki. Mislim pa, da je še na poti, kolegica Trautmann, gotovo samo nekaj sekund bo treba še počakati. Bomo počakali? Na pauze bomo pa imeli odmor. Na, na, na. 16.15 uh, 17.15 abgemacht. Z njo sem se zmenil četrt čez 17. Eh, uro, da bo prišla. Bienvenue. Dobrodošla. Et euh, nous sommes, nous sommes quelques intéressés, nous sommes intéressés. Nas zanima, a sem prav povedal? <laughs> Ne, ne, ne bo šlo po francosko. Fike. Bom reči nemško. Torej, želeli bi slišati od vas, kaj nam lahko uh, poročate o tej znani konferenci. To nemško se mi zdi, da je šlo precej lažje in bolj elegantno. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem, ravno kar sem imela sestanek z romunskimi kolegi, govorili smo o problemih tiska. Naj na hitro v uh, imenu naše delegacije Evropskega parlamenta predstavim poročilo. V Vilni nas je bilo letos več kot prejšnja leta in uh, forum uh, o upravljanju interneta se je začel uh, v Atenah, to je simbolično mesto za Evropo, tempelj demokracije in sedaj smo zaključili petletno obdobje, ki je bilo predvideno za testiranje tega novega načina obravnavanja eh, vprašanj, ki se nanašajo na dostop, na razvoj, na postavljanje internetnih strani. In ta sestanek v Vilni je bil pomemben in simboličen. Vlade eh, Kasiljo eh, in to so člani. Zuza Wagner, Lambert van Nistelrooy, Sabine Verajen, Maria Badiaj Kučet, Aldirga Sodargas, Zigmantas Balsitis, Ivelo Kalfin in Marik Šake. Uh, Imeli smo nekaj bilateralnih sestankov. To so bili eh, interparlamentarni sestanki. Eh, Razpravljali smo zlasti o vlogi, ki jo lahko ta fondacija ima kot platforma za organizacije eh, med eh, nacionalnimi parlamenti, torej kak, kako se lahko povezujejo eh, kolegi, ki so tudi eh, strokovnjaki, kako se lahko povezuje tudi civilno družbo in z gospodarstvom. In, eh, Potem smo vključili tudi eh, parlamentarce iz Kenije, Tanzanije in, eh, in z Konga. In uh, go, z njimi smo se pogovarjali tudi o upravljanju interneta in lani smo se odločili tudi za sodelovanje s temi državami in smo se potem dogovorili, da obravnavamo tiste teme, tiste probleme, ki so nam skupne. No, govorili smo z litovskimi kolegi, potem smo na prošno vzhodnoafriških eh, kolegov, sprejeli predlog teme o jezikovni raznolikosti. Potem smo se pogovarjali tudi z britanskimi parlamentarci, potem je bil tam veleposlanik ZDA gospod Verver in potem predsednik uprave in predsednik uprave eh, Eh, Elstroma in potem smo, je bil tudi eh, minister za izobraževanje blizu, ravno tako so bila zastopana podjetja preko mednarodne gospodarske zbornice in tudi civilna družba je bila zastopana, to nam je omogočilo imeti zelo ploden sestanek. Eh, generalna skupščina Združenih narodov se mora konec oktobra ogotoviti, ali se bo ta forum nadaljeval ali ne. Mi menimo, da, bi, da bo odločitev pozitivna. Evropska unija kot celota Eh, zlasti pa komisija eh, preko gospe eh, Reding in drugih komisarjev in s pomočjo sveta zahtevamo to nadaljevanje foruma v isti obliki in brez tega, da bi prišlo do institucionalizacije, kajti nočemo, da bi to bila še ena agencija Združenih narodov. Skratka smo zato, da ostane ta formula fleksibilna. In belgijsko predsedstvo in komisija morajo poskrbeti, da to podprejo vse države članice. Takšno odločitev eh, bo dobrodošla in če bo pozitivna, bo naslednji sestanek v Nairobiju kar zadeva teme, torej tu nadaljujemo razprave, ki jih imamo tudi v našem eh, parlamentu, recimo govorimo o zaščiti otrok, za, eh, govorimo o varnosti eh, kriminalo na eh, internetu in eh, zaščita podatkov. Cloud computing je bila ena od tem, svoboda izražanja. Eh, Eh, potem polnjenje eh, digitalne vrzeli. Imeli smo tudi delavnico, na njej je bilo veliko ljudi in naši kolegi so bili tam predsotni. Eh, ena od kolegic je govorila v drugem delu te delavnice v imenu naše parlamentarne skupine. Sama sem moderirala prvi del. Gospod Džanis je moderiral drugi del, on je danes eden glavnih direktorjev UNESCO. Delali smo tudi na eh, neutralnosti meta, eh, o povezljivosti in kar zadeva vsa ta različna vprašanja. Mislim, da bi bilo pomembno, če bi lahko v teh razpravah ponovno eh, predstavili tisto, kar smo slišali na tem forumu, kar zadeva eh, vtise za zaključek. Eh, povezava med komisijo in parlamentom je dobro delovala in zato bi se želela zahvaliti vsem tistim, ki ste prispevali in ki so prispevali iz Evropske komisije k temu dobremu sodelovanju. Potem se zahvaljujem tudi gospodu Enrico Fortio, ki je bil naš neposredni sogovornik, zahvaljujem se vsem njegovim kolegom, komisarki gospe Kres. Ravno tako menimo, da bo v prihodnje še pomembneje eh, imeti takšno sodelovanje, če želimo, da bodo ti sestanki imeli nek eh, učinek in Paradoksalno je bilo, sam to smo že videli, eh, paradoksalno je bilo videti, kakšna eh, razlika je v prisotnosti američanov in odsotnosti v prisotnosti evropejcev in odsotnosti američanov. Torej, američanov ni bilo. E, zastopana je bila komisija, e, potem je bil prisoten tudi svet Evrope. E, vendar pa ni bil zasebni sektor iz Evrope tako zelo e, zastopan eh, diplomatski in industrijski vidik morata biti bolje upoštevana v pripravi naslednjih sestankov in kar zadeva nadaljevanje, bomo morali eh, govoriti o vlaganju v mrežo Eurodiga, ki jo je vzpostavil svet Evrope in moramo se tudi eh, mobilizirati mi kot parlament skupaj s komisijo in o tem smo že govorili z gospod Krs in mislimo, da mora komisija ostati močno angažirana in gospod predsedojači, mislimo, da bi bilo pametno postaviti komisiji uh, ustno vprašanje. Eh, tu gre za vprašanja, ki so mednarodno pomembna in to so vprašanja, ki so povezana tudi s tem, kar se okvarjamo v odboru ITRE. Uh, in ki vplivajo na uh, resničnost. Tu mislim na spektr, tu mislim na cloud computing, ki predstavlja probleme uh, eh, zakonodajstva in tudi industriji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Je morda kakšno vprašanje v zvezi s tem? No, to je bilo samo poročilo, tudi tako predvideno. Hvala za to poročilo. Vse pobude pa bomo potem upoštevali, ko se bomo kasneje pogovarjali s koordinatorji. Torej, najlepša hvala vsem. To je za danes vse. Koordinatorji, sestanek se začne čez dve minuti. Hvala.